nekaj sporočil. Od Guje sem dobila sporočilo, s, s, s katerim eh, zahtevajo delegacijo, želijo, da se njihova prošnja eh, vključi tudi v